Also ich darf in unserer Mutter den... Äh äh, torej. Dobro je, da je z nami danes äh, Stefan de Mistura, posebni poslanec organizacije Združenih narode, februarja 2015 se mi zdi, da je že bil pri nas v odboru. In uh, Steven O'Brien, je generalni podsekretar za humanitarna vprašanja in pa koordinator za nujno pomoč pri organizaciji Združenih narodov. Mislim, da je izjemno smiselno, da sta se oba odrežila se je skupaj, kajti njeno delo je izjemno tesno uh, prepleteno. Videli smo, kaj se, dogaja, kaj se je dogajalo v Alepu v uh, preteklih dneh. Gre tudi za humanitarno vprašanje. In zato To me zanima, gospod Demistur, ali še sploh vidite kakšne možnosti za mirovni proces. Ali sta se Rusija in Asad odločila, da boste vprašanje rešila z uporabo sile? In kakšne posledice bo to imelo za spravo v uh, državi? Kako uh, državo ohraniti celo? Potem pa so tukaj humanitarna vprašanja, begunska situacija. V Siriji, v Iraku, v Turčiji, v Libanonu vidimo posledice vojne v Siriji. Evropska unija je pripravljena sprejeti. Eh, oziroma pripravljena zagotoviti humanitarno pomoč v Alepo, ampak tega ne moramo storiti brez sodelovanja Združenih narodov. In tudi, če presežemo zgolj to temo v današnji eh, razpravi, eh, je izjemno jasno, da so države članice naredile veliko napako, kar zadeva uh, humanitarno pomoč za begunce, eh, gre za podporo organizaciji Združenih narodov. Upam, da bodo države članice razumeli, da lahko takšno vprašanje rešimo le na uh, mednarodni ravni, torej z večstranskim sodelovanjem. Tega ne moremo reševati eh, na ravni posameznih držav članic. Tukaj gre za mirovni proces, kot tudi za vprašanje eh, humanitarne pomoči. Na to temo bo torej potekala razprava v eh, tem odboru. O tem smo se pogovarjali tudi z eh, generalnim sekretarjem Antonijem Gutjerezem, visokim komisarjem za begunce. Ta je že bil tukaj. In lahko vam sporočim tudi, da je pripravljen priti tudi k nam v odbor in z sodelavci že iščemo ustrezen termin za njegov obisk. Zato me zanima, kako gledate na uh, situacijo v uh, Siriji in zanima me tudi, kaj lahko storimo, da bi pomagali. Najprej bom dal besedo gospodu Demisturi in potem Stevenu O'Brienu. Najlepša hvala, gospod Barok. Govoril bom po angliško lahko pa odgovorim v francoščini, italijanščini, švedščini in angliščini. Tukaj sem bil pred približno letom dni in mislim, da vam to tudi dolgujem, kaj ti ste zelo pomembni eh, za podporo dela organizacije Združenih narodov. Seveda bom spregovoril o situaciji v Alepo dolgujem vam eh, predstavitev različnih scenarijev, ki jih eh, pripravljamo, kaj ti ti nas bi lahko vodili pri eh, analizi nadaljne strategije za serijo, tako imenovane strategije po Alepu. In kakšna bi lahko bila vojaška rešitev, kakšno bo oziroma kako bo izgledalo prehodno obdobje nova ameriška administracija in nov generalni sekretar. Torej, naj eh, nakratko spregovorim o situaciji. Združeni narodi eh, nikakor ne sedijo križem rok, eh, zahvaljujoč tudi vam. Pred 26 meseci se je vse skupaj začelo, takrat. Eh, je vladala uh, eh, splošna depresija, uh, to je bilo po uh, drugem ženevskem krogu. Spraševali smo se, kaj lahko storimo, da bi v Siriji uh, še uh, dosegli napredek. Takrat ni bilo nobene, uh, nobenih možnosti za politično rešitev, tudi nobene prave volje ni bilo, čeprav so vsi govorili o politični rešitvi. V tem trenutku Vsi trdijo, da obstaja le politična eh, rešitev, ampak eh, vsekakor je jasno, da so eh, bile ukrepljene vojaške možnosti in te lahko potem vodijo tudi v politično rešitev. To se je pogosto zgodilo že v preteklih letih, gre za spremembo narative ampak poglejmo v obdobje pred 26 meseci. Takrat eh, ni bilo prav veliko upanja. Mm, mogoče le kanček upanja. Eh, nekaj novega se je pojavilo namreč eh, in ta novost takrat je bila organizacija Daesh. Ta je bila grožnja za vse, zato sem mislil, Eh, da se bomo vsi eh, združili, da bomo želeli rešiti problem v Siriji, zato da bi eh, lahko obladali skupnega sovražnika, Daesh. No, pa nisem imel prav, zmotil sem se, vsak je sledil svoji agendi. Zakaj? E Odgovora na to ni, ampak vsak se je potem na svoj način boril tudi proti Dajšu. In zato se je Sirija uh, spremenila v neke vrste Somalijo. Eh, pošla, postala je eh, statistično eh, sramotna država. In pojavile so se težave sosednih držav v regiji zaradi beguncev. Torej zastavilo se je vprašanje, kako Sirijo ohraniti na radarjih mednarodne skupnosti. In takrat se je pojavil Alepo. In, eh, sedaj uh, se ponovno vračamo k Alepu, kajti Alepo ima zelo pomemben kulturni pomen. Takrat je v Alepo sicer vladalo nasilje, ampak. Uh, Nasilja je bilo manj, takrat je obstajala eh, opozicija. Ampak opozicija je menila, da ni pravi čas za sprejemanje kompromisov z Asadom. Potem se je pojavila nova pobuda. E, pogovorimo se z prebivalci Sirije, kajti e, vsi e, so dejali, da gre za političen proces v Siriji. Zato uh, smo uh, se uh, začeli uh, srečevati v Ženevi, vsi, uh, ki smo imeli kajkoli upraviti z situacijo v Siriji, uh, nevladne organizacije, civilna družba in tako naprej. Nevladne organizacije, kot veste, nimajo dovolj uh, manevrskega prostora v Siriji. Potem ženske. Ženske so zame prioriteta, kajti. Uh, ženske lahko eh, vnesejo veliko bolj konstruktiven eh, pristop eh, k bojevanju kot moški. Torej, to je bil ženevski proces, ampak nismo dosegli kritične mase. Še zmeraj ni bilo dovolj zanimanja držav za Sirijo kot skupni problem. problem. In naenkrat je prišlo do pojava treh faktorjev. Tako se včasih zgodi v zgodovini. Eh, najprej begunska kriza. Nenadoma je Evropa imela občutek, da uh, jo je nova kriza skoraj da povsem preplavila. In uh, začeli so se pogovori na ravni predsednikov vlad, ker je prišlo do destabilizacije Evrope in do destabilizacije vlad in celo parlamentov. Poleg tega uh, pa je bil to velik logističen in humanitaren problem. Potem se je pojavil nov element, eh, tudi skoraj da ob istem trenutku in zveda je s tem prišlo do eh, velike spremembe, šlo je za ruski vojaški poseg. In tretji faktor je bil faktor, ki smo ga že odnegdaj poznali, ki pa je okrepil eh, svoje dejavnosti. Govorim o Dajšu prišlo je do napadov eh, v Evropi, še prav posebej. In uh, takrat uh, so se države prebudile, še prav posebej Rusija in pa ZDA. Rusija zato, ker ko se enkrat vpleteš v situacijo, potrebuješ tudi strategijo za izhod. ZDA pa zaradi uh, mednarodnega pretiska uh, Eh, zato eh, je čutila eh, potrebo po političnem umešavanju. Zato, da bi dosegla zmanjšanje nasilja v Siriji in kombinacija teh faktorjev je vodila v celo vrsto zelo pomembnih dogodkov. Končno smo imeli kontaktno skupino, imeli smo dve delovni skupini eh, za eh, humanitarno eh, pomoč in v Ženevi smo imeli tudi operativni center, kjer smo se pogovarjali o možnosti nadzora tega območja. Eh, in eh, to se ni zgodilo še nikoli v eh, preteklosti. 12 držav je upletenih v ta konflikt in 98 različnih organizacij. Ko se je Rusija strinjala z premjerjem, se je situacija nekoliko umirila, ampak ko se skupaj ni trajalo dolgo, tri mesece, potem potem eh, pa se je vse skupaj spet začelo, kajti eh, zmage ni bilo in Al-Nusra, ki je teroristična skupina, eh, ni želela premirja. In to je vodilo v okrepitev nasilja. Ampak v osmih mesecih smo rešili številna eh, človeška življenja. 2,1 milijona uh, ljudi eh, smo uh, lahko rešili oziroma smo jim lahko uh, pomagali. Prišlo je do uh, kolapsa in, in zdaj se vračam k situaciji, v kateri smo uh, danes. Zadnji poskus 9. septembra v Ženevi uh, za strani Johna Kerrija in Sergeja Laurova se je osredotočal na zelo zanimiv predlog. Jaz sem bil presoten, o tem lahko govorim, kajti ta predlog na nek način še zmeraj živi, ampak zaradi dveh dogodkov eh, ni bil nikoli uresničen. Eh, prekiniti eh, nasilje, predvsem bombardiranje Alepa in pa ločitev Al-Nusre od drugih skupin. Al-Nusra je Al-Kajda, dobro, spremenili so ime, tudi ime cigarece lahko spremeni, ampak lasnik je še zmeraj isti. In tretja točka, ki je bila za me najbolj zanimiva, eh, je eh, bila prizemljitev eh, letalskih sil sirske vojske. Torej, situacija je bila zelo zanimiva in šlo je zelo, za zelo obetajoč poskus. In bil sem poln upanja in bili smo pripravljeni ponovno zagnati pogovore v eh, Siriji. Ampak eh, vlada v Siriji je rekla, ne moremo govoriti o prihodnji ustavi, o predsedniku Asadu in tako naprej, eh, vendar pa smo se pripravljeni pogovarjati. Samo, če pogovori vključujejo tudi predsednika Asada. Torej, Obe strani ste menili, da boste lahko prevladali na vojaški ravni in zato niste bili pogajani, eh, pripravljeni na pogajanja. Dva dogodka sta vodila v eh, propad eh, tega predloga, napad na Eldesur za strani Amerike, pomotoma. Eh, šlo je za napad na eh, vojaško bazo v Siriji in temu je sledil napad, v katerem je bilo zadetih 21 tovornjakov eh, in umrli so številni predstavniki Rdečega križa. Takšna je bila situacija v Alep Alepu. kakšna je e, torej humanitarna situacija in seveda ne morem zanikati, da je prišlo do ukrepitev vojaških e, dejavnosti. Ne vem, kako dolgo bo trajala ofenziva v Alepu. E, trenutno se zadeve močno premikajo in krepijo se vojaške dejavnosti. Torej, osredotočiti se moramo na rezultat. In glede na to, da imamo novo administracijo v Ameriki in da imamo novega uh, generalnega sekretarja Združenih uh, narodov, Antonija Gutjereza, ki uh, je izjemno proaktiven, vsi ga dobro poznamo. Uh, in uh, 1. in 20. januarja uh, bodo uh, potekali novi pogovori. Kaj se bo zgodilo? ne morem uh, napovedati rezultata, kajti od danes do 1. januarja se lahko zgodi eh, veliko, lahko pride do uh, propada Alepa in do odličitve uh, vlade Sirije. Ja, tako je. Um, Vojna je za nami, mir je tukaj in sedaj potrebujemo konferenco. Gospode Misturajde, organizirajte jo. No, eh, če bo prišlo do tega, eh, se bomo s tem ukvarjali takrat. Zato, da bi lahko organizirali mirovno konferenco, eh, moramo imeti sodelovanje obeh strani. Poleg tega pa je potrebno spoštovati rezultat, resolucijo 2042, ki eh, predstavlja politični načrt eh, za eh, prehod in pa za prehodno obdobje in pa za vzpostavitev vključujoče vlade. No in še zadnja točka. Predsednik oziroma novo izvoljeni predsednik Trump, ne vemo, kakšna bo njegova politika, tudi vi tega ne veste ne vemo niti, kdo eh, bo zunani minister eh, Amerike, ampak eh, predsednik Trump je podal določene izjave. In eh, iz teh izjav lahko razberemo, da bo njegova glavna prioriteta boj proti Dajšu. Nihče v tej dvorani ali pa na ulicah Bruslja eh, ali eh, Pariza se eh, s tem ne bo ne strinjal. Eh, kajti če vprašate državljane na ulicah, eh, potem eh, vam bodo ti rekli, da je njihova glavna prioriteta, da ne pride do eh, nadaljnih spopadov. Torej, potrebno se je osredotočiti na boj proti Dajšu. To je v tem trenutku najpomembnejše in to je zelo pomembno boj proti Dajšu, kaj pa poraz Dajša? Da bi ga lahko porazili. In to skušam sporočiti novi administraciji Amerike, pa tudi Rusom. To lahko storite le, če imate novo vključujočo vlado v Siriji. Zakaj? Daješ raste na frustracijah in na jezi skupnosti, ki tukaj niso vključene. Samo gledajte si Irak in to, kar se dogaja tam ter v Siriji. V Iraku, naprimer, so suniti v položaju, za katerega mislijo, da je zapostavljen in zaradi tega so z veseljem prisluhnili gospodu Zarkaviju, torej takrat Al-Kaidi. ti so hoteli vključiti sunijske uh, uh, dele prebivalstva. No, potem pa je vlada dobro vključila sunite v svoje delovanje in na to je Al-Kaida tako rekoč propadla. Žal pa tega nismo spremljali in razvil se je Daješ. V Siriji je zelo podobno, tudi tam se nekateri počutijo zapostavljene. Torej, situacija je jasna, če želimo premagati Daješ, potem potrebujemo vključujočo politično formulo v Siriji in eh, prav na tak način moramo postati aktivni. Ne glede na to, ali bo to vojaška ali ne vojaška rešitev. Toliko za enkrat. Hvala. Najlepša hvala, gospod De Mistura. Hvala lepa za ta pojasnila. Upam, eh, da boste eh, uspešni. Eh, pri vaših prizadevanjih eh, in tukaj pozdravljam skupino iz Izraela in Palestine. Hvala lepa, da ste nas eh, obiskali. Like Sedaj pa gospod O'Brien. Najlepša hvala. Predsednik odbora za zunanje zadeve in predsednica odbora za razvoj. Eh, hvala lepa posebnemu odposlancu Organizacije združenih narodov, eh, gospodu Demisturi, eh, za njegovo obsežno in natančno predstavitev in za njegovo prizadevanje za politično rešitev krize v Siriji v preteklosti, sedaj in tudi v prihodnosti rad bi se vam eh, zahvalil eh, za vsa vaša prizadevanja, za vse vaše napore. Eh, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, v veliko čast in veselje mi je, da lahko naslovim ta parlament, še prav posebej vaša dva odbora. Eh, ta odbora sta zelo pomembna eh, za eh, Evropski parlament. Na ta način lahko naslovim 500 milijonov eh, evropskih državljanov, ki jih zastopate. To je zelo pomembno, ko gre za temo, kakršna je Sirija. Kot nekdani poslanec in minister, eh, Še prav posebno eh, pozornost namenjam svojim stikom in izmenjavam z vami, poslanci kajti vi nam dajate dovoljenje za delovanje in eh, mi moramo utemeljiti eh, uporabo sredstev, eh, ki nam jih namenjate. Naj vam zagotovim, da ni nobene pomembnejše investicije, kot je humanitarna pomoč. Tako uh, bi tudi mi upali na podporo, če bi bili v podobni situaciji, v kakršni je trenutno Sirija. Zahvaljujem se vam uh, za vso pomoč, ki jo namenjate državljanom Sirije. Po desetletjih uh, nesmiselnega in brutalnega konflikta uh, so prebivalci Sirije sedaj izpo, izpostavljeni neverjetnemu nasilju. Vsi smo videli uh, obstreljevanje šol, uh, bolnišnic. Uh, javnih eh, trgov, eh, videli eh, smo napade na taborišča notranje razseljenih oseb, napade na vodna napajališča in tako naprej. Eh, veliko ljudi je bilo ubitih, bombardiranje poteka po dnevi in po noči dan za dnem. Eh, veliko je bilo eh, poročil o uporabi različnih orožij, kasetnih, bomb, napala. Veliko je bilo smrtonosnih napadov, veliko napadov ostrostrelcev, veliko mučanja otrok, posiljevanja žensk in tako naprej. Veliko šol je bilo bombardiranih, bolnišnic, na sto tisoče ljudi je bilo ubitih in na milijone je bilo ranjenih. E, življenska, pričakovana življenska doba v Siriji je upadla za več kot 20 let. Približno polovica prebivalcev je bila razseljenih, 6,5 milijona nasel, notranje razseljenih, e, poleg e, pol milijona palestinskih e, beguncev. Eh, veliko prebivalcev je zapustilo eh, državo, 13,5 milijona prebivalcev, ki so ostali v državi, pa potrebujejo humanitarno pomoč. 80 odstotkov Sirijcev živi v eh, revščini in 9 milijonov nima ustreznega dostopa do osnovnih potrebščin, življenskih potrebščin. Situacija je najhujša v Alepo, kjer ima uh, agresiven vojaški napad katastrofalne posredice za civiliste. Eh, kot ste dejali, je eh, Alepo središče nasilja. Tam zažigajo vse še delojoče bolnišnice, ki prebivalcem omogočajo, da ubežijo smrti. Celotna mesta so predmet napada, veliko je eh, žrtev, eh, uničene so eh, bile številne strukture, hiše, javne ustanove, ljudje ne morejo zbežati, bojijo, so, bojijo se in so negotovi. 75 tisoč civilistov je ujetih v vzhodnem Alepu, med njimi je veliko otrok. Eh, gre za eh, tako eh, nasilje sirske vlade, kakor tudi njenih zaveznikov. Pozval sem k prekinitvi te zasede. Videli smo, da je prišlo do vedno večjega obkoljenja Alepa in vedno več ljudi je ujetih v tej pasti. 300 eh, ljudi eh, je eh, bilo obkoljenih, danes jih je že veliko več in sicer 970 800 oseb. Toliko ljudi torej živi v obkoljenih mestih. Kot sem dejal eh, že v organizaciji Združenih narodov, eh, v eh, tej strategiji ni ničesar zapletenega. Civilisti nimajo dostopa do hrane, do zdravstvenih storitev, zato da bi jih prisilili v podreditev ali pa v beg. To je kruta taktika ljudi, ki trpijo zaradi eh, vojaške, gospodarske in politične igrice. Ne morejo eh, se boriti nazaj ne morejo se upreti. In tisti, ki bi jih morali eh, ščititi, jih pravzaprav napadajo. Zagotavo bi to moralo eh, pretresti mednarodno skupnost. Eh, mednarodno skupnost eh, bi si morala zastaviti vprašanja v zvezi eh, z. Eh, svojo človečnostjo, če je eh, toliko oseb eh, zajetih, obkoljenih, eh, če toliko, če toliko ljudi ubitih, ranjenih in situacija v Siriji je izjemno pretresljiva. Trpljenje se odvija pred našimi očmi mednaroden dostop eh, do Sirije je izjemno omejen. Eh, ta vojna poteka že tako dolgo in ima tako uničujoče posledice. In to je madež na vesti mednarodne skupnosti. Gre za propad mednarodne politike. Torej, eh, predsednika odborov, poslanci Evropskega parlamenta, konflikt v Siriji nam je pokazal najhujši obraz človeštva. Hkrati eh, pa je pokazal tudi najboljše v številnih ljudeh. Pri mojih obiskih v Siriji in v regiji sem se pogovarjal z številnimi prebivalci Sirije, ki imajo še zmeraj upanje kljub vsemu obupu. Eh, v Libanonu, Jordaniji, eh, Turčiji in Egiptu sem videl, kako ljudje svoje skromna bivališča delijo z begunci, kako jim zagotavljajo pomoč. Eh, videl sem uh, delovanje uh, rdečega pol meseca uh, in pa uh, rdečega križa. Številni uh, predstavniki humanitarnih organizacij so pripravljeni dati svoje življenje za to, da bi pomagali državljanom Sirije. To velja tudi za humanitarne partnerje na terenu in za moje sodelavce, ki vsakodnevno tvegajo življenja za to, da bi zagotovili pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Eh, milijonom sircev zagotavljamo pomoč eh, že mesece. Kljub eh, skoraj da nemogočim pogojem smo v letošnjem letu pomagali 5,8 milijona ljudem, Eh, in sicer z hrano, zdravili in tako naprej. To pomoč zagotavljamo v okviru rednih programov eh, iz Damaska. Čezmejna pomoč poteka iz Turčije in Jordanije čezmejne operacije so se prečele pred približno dvema letoma in Združeni narodi eh, so eh, izvedli že več kot 420 eh, čezmejnih operacij. Štiri na teden približno. Gre za zagotavljanje humanitarne pomoči za 9 milijonov oseb. Tukaj gre tudi za cepiva za 2 milijona oseb, za hrano za 3 milijona oseb in uh, tako naprej. Eh, življenske potrebščine za skoraj da 3 milijone ljudi, eh, vodo in sanitarne eh, pripomočke za 2,5 milijona oseb. Pomoč zagotavljamo različnih, na različnih področjih, v Alepo, Lataki in tako naprej. Pomagamo na obrobnih področjih oziroma območjih z Jordanijo, Libanonom in Turčijo. Vaša sredstva so eh, bila prevedena v uspešno humanitarno pomoč, ki pomaga milijonom, ampak to ne zadostuje, eh, kaj ti obseg te krize je tako velik. Kritično ulogo igrajo mednarodne nevladne organizacije, pa tudi eh, nevladne organizacije v Siriji, ki zagotavljajo nujno pomoč, tudi čezmejno pomoč. Ljudem skušamo pomagati tudi iz zraka. 153 eh, operacij je bilo eh, izvedenih za zagotavljanje pomoči iz eh, zraka. Tukaj gre za zagotavljanje temeljnih potrebščin. Poleg tega smo zagotovili veliko krane šolskih pripomočkov in tako naprej. In tako naprej včeraj zvečer so pogumni humanitarni delavci iz Združenih narodov in predstavniki Rdečega polmeseca ter Rdečega križa zagotovili humanitarno pomoč 600 eh, tisoč osebam v štirih obkoljenih mestih ta pomoč je zagot, bila zagotovljena po uh, nenehnih pogajanjih z udeležbo uh, ekip Združenih uh, narodov. Herojske ekip, herojska ekipa se je vrnila uh, ob 12.30 uh, danes uh, do povdne, oziroma ob 2.30 danes jutre. Vsak uh, mesec eh, zagotovimo konvoj eh, Siriji in vsak mesec se soočimo z novimi birokratskimi ovirami. Eh, potrebujemo dovoljenje, dovoljenje za omejitve, dovoljenje so povezane z omejitvami, potrebujemo odobritev poti in dodatna dovoljenja, dodatne propustnice, poleg že dodeljenih propustnic in tako naprej. Torej, Kot se zelo dobro zavedate, eh, prebivalci Sirije bežijo pred eh, nasiljem. 300 tisoč eh, jih je prišlo na obale sredozemlja in med njimi je veliko prebivalcev Sirije. Ti imajo pravico do azila. To seveda predstavlja breme za Evropo, ampak ne pozabimo. Celot trenutno število beguncev v Evropi ni nič v primerjavi z begunci v Libanonu, Jordaniji in Turčiji. Skoraj da četrtina prebivalcev Libanona je zdaj beguncev. V Franciji in eh, Združenem eh, kraljestvu bi torej moralo biti 15 do 17 milijonov beguncev, da bi bila situacija primerljiva. Sirske družine pogosto živijo v popolni revščini, e, izčrpale so svoje prihranke, mladi otroci morajo delati, e, prihaja do prisilnih e, porok, izpostavljeni so velikemu fizičnemu in psihičnemu nasilju. Otroci v Alepo naj bi nadaljevali z šolanjem septembra. Namesto tega ležijo v krvavih oblačilih na tleh bolnišnice, ne morejo se igrati, ne morejo spati ena od štirih šol v državi ne deluje. Več kot 52 tisoč oseb. 52 tisoč eh, učiteljev več ne opravlja eh, svojega dela. Dva milijona eh, otrok sta morala zapustiti oziroma prekiniti šolanje. Eh, dva milijona sta pod nadaljnim eh, pritiskom. Veliko otrok je brez državljanstva, eh, svet jih je zapustil in eh, ti otroci nimajo prihodnosti, so podhranjeni, nepismeni in tako naprej. Kakšno prihodnost bo torej imela ta država, če je naslednja generacija izgubljena generacija? Potrebujejo našo podporo in mm, podporo potrebujejo tudi skupnosti, ki jih gostijo. Eh, imeti moramo celovit pristop za zagotavljanje humanitarne pomoči za notranje razseljene ljudi, za begunce v sosednjih državah, za begunce na poti. Eh, in eh, podpreti moramo preseljevanje eh, oziroma premestitev teh beguncev v druge dele sveta. Rezolucije, ki so jih sprejeli Združeni narodi, so pomembne, ampak storimo lahko še več. Torej, naj bom odkrit bolje eh, moramo podpreti načrte, finančno podpreti načrte za Sirijo. Zagotoviti moramo zaščito in pa dostop. Zagotoviti moramo eh, prekinitev vseh oblik nasilja. Zagotoviti moramo pomoč eh, ranjenim civilistom. Potrebujemo pomoč vseh za to, da bi zagotovili vseh Eh, varno in neumejeno humanitarno pomoč. Poleg tega pa je potrebno narediti eh, konec zasedbam eh, mest, v katerih so ujeti številni civilisti. V nasprotnem primeru civilistov ne moremo zaščititi. Torej pozivam vse strani v tem konfliktu, pozivam ta parlament, da uporabi svoj vpliv in da prekine ta krok nasilja. Potrebno je narediti konec trpljenju v Siriji. Svet potrebuje. Eh, Evropo, ki bo prevzela moralno vodstvo, Evropo, eh, ki eh, bo zares zavezana rešitvi tega konflikta in sicer ne le z besedami, ki bo zagotovila pomoč najbolj ranljivim, ki bo zagotovila pomoč tistim, ki so izpostavljeni trpljenju brez primere. Eh, vse eh, politične razlike eh, je potrebno pozabiti, mednarodna skupnost se mora združiti in narediti konec temu sramotnemu konfliktu. Potrebno je najti pot k miru v Siriji. Well, thank you very much, Mr. O'Brien. Najlepša hvala, gospod O'Brien. Dali ste nam veliko zamisliti, tako vi, kot tudi gospod Demisturo. Tukaj uh, smo politično doživeli velik neuspeh in uh, razvilo se je veliko krutosti. Parlament je seveda spremljal situacijo, ampak kot ste povedali, bi morali storiti veliko več in uh, gotovo bi bilo dobro razmisliti o političnih neuspehih na začetku tega konflikta v Siriji. Govorili ste o Alepu in omenili, trenutne aktualne teme, naprimer podporo beguncem in lokalnim skupnostim, ki jih, zgodi, ki jih gostijo. S kolegi smo bili v Gaziantepu in eh, videli, kaj sosedske države počnejo, kako podpirajo in sprejemajo begunce. Aktivno smo se tudi poskušali pomagati raz, eh, beguncem z različnimi pobudami za izobraževanje. Vemo, da namreč ti mladi izgubljajo čas, ko bi morali biti v šolah in to je velika skrb za nas. Torej, najlepša hvala za te misli in vprašanje, kaj lahko storimo sedaj v tej situaciji. Nekaj kolegov se je prijavilo k razpravi, trenutno jih je na seznamu. Koliko časa še imamo? Pol ure, nekaj takšnega, 35 minut. Torej, kolegi, prosim, da boste eh, čim krajši v svojih prispevkih. Gospod Preda, vi ste prvi, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil obima gostoma, gospodu eh, Demisturi in gospodu Obrajnu za prispevka. Gospod Demistura poziva k politični rešitvi. Popolnoma se strinjam z vami težava, ogromna težava z tega vidika pa je kredibilnost Rusije. Rusija je v Siriji ne na osnovi rezolucije OZN, ampak zato, ker eh, jo je na pomoč eh, poklical Asad. Ima tudi uh, druge projekte v drugih regijah, uh, in to pomankanje kredibilnosti kaže, da ni zgolj pomemben vojaški akter, je tudi eh, nekdo, ki blokira sprejemanje eh, resolucij v OZN. In to poraja eh, velike težave, sploh ker ne vemo, kaj se bo zgodilo sedaj po izvolitvi gospoda Trumpa verjetno bo eh, ta situacija še naprej zapletena, še posebej, če se Rusija še naprej tako neodgovorno eh, obnaša in ne spoštuje mednarodnega prava. Eh, to je ta težava. Rusija mora prevzeti svojo odgovornost in k temu moramo pozvati tudi na evropski ravni. Gospodo Obrajnu se prav tako zahvaljujem za prispevek ponosni smo v Evropi, ker smo igrali oziroma smo želeli igrati pomembno vlogo pri zagotavljanju humanitarne pomoči in eh, v tem konfliktu sodelujemo kot eh, humanitarni eh, akter. Kar pa ne deluje vedno. Lahko pogledamo podobe iz Alepa in ko vidimo, kaj se tam dogaja, Ni bila Evropa ali pa mednarodna skupnost tista, ki je zagotavljala humanitarno, humanitarno pomoč, ampak eh, ruski vojaki. Ruski vojaki pomagajo civilni družbi, zelo žal mi je, da moram to povedati. Najlepša hvala. Ja, gotovo bomo še govorili o tem, kdo je odgovoren za kaj. Eh, gospod Majzer, izvolite. Najlepša hvala. Hvala za ta za te poročili. Sam sem bil za delegacijo v Libanonu in tam smo govorili z osebami, ki sodelujejo z ekipami Združenih narodov. In res lahko povem, da v Libanonu Združeni narodi opravljajo zelo dobro delo. Zanima pa me, v kolikšni meri bo ta Regional Resilience Program financiran tudi v prihodnosti. Ali se bodo države članice držale svojih obljub? Že pred leti smo imeli namreč težave z financiranjem, ko ste morali znižati uh, prispevke glede oskrbe za hrano zaradi večjega števila beguncev. Pa še nekaj, okrepiti moramo vlado v Libanonu. Po dveh letih in pol imajo tam spet vlado in uh, mislim, da obstaja velika obremenitev za to državo in zaradi tega moramo ustrajati na tem, da se vlado v Libanonu okrepi. Pa še nekaj glede situacije v Alepu. Tam zgleda, da bomo potrebovali vojaško rešitev in zanima me, v kolikšni meri eh, se bodo združeni narodi odločili, da bodo prebivalstvu pomagali, če pride do vojaške rešitve. Um, Najlepša hvala, gospod Tenok. Hvala, predsedujoča. Steven, morda se me spomniš, skupaj sva bila na večerji, ko sem bil v eh, Sahelu, ste bili vi eh, posebni poslanec za Združeno kraljestvo. To, kar se dogaja v Alepu, je grozovito. Eh, imamo bombardiranje strani zračnih sil Rusije in Sirije. In v tem parlamentu sem že pred petimi leti pozival k temu, da bi imeli eh, območje brez preletov v Siriji. Takrat so mi rekli, da to ni mogoče, ampak to je bilo eh, predtem, ko se je Rusija vključila v konflikt. Tri vprašanja imam. Prvič. Ali ste znotraj OZN razmišljali o tem, da bi eh, začeli z uporabo resolucije Združenih narodov 377, da bi na nek način zaobšli veto Rusije v varnostnem svetu, ter da bi jih eh, torej, obsodili zaradi eh, stvari, ki se tukaj dogajajo. Pa še nekaj glede izvolitve eh, predsednika Trumpa. Zanima me, ali se bo to dogajali kakšni dogovori za Putinom glede Sirije in Ukrajine. Kar se tiče humanitarnega koridorja z Alepom, no, ko se dvigujejo politične desni, desničarske stranke v eh, Evropi, se dviga tudi strah, da se vse več džihadistov iz Daesha in drugih eh, islamističnih gibanj, eh, da bi se ti ljudje torej lahko pretihotapili v Evropo. Kako je torej možno, da bo preko tega prišlo samo civilno prebivalstvo in ne tudi ti eh, islamisti. Pa še zadnji komentar. Glede na to, da prihaja do te dolge, eh, dolgega konflikta med eh, šiitskimi in sunitskimi silami, me zanima, ali je Sirija v tej obliki lahko država, ki obstaja v prihodnosti. trenutne meje med eh, Sirijo in Irakom so bile zarisane strani eh, francozov in britancov pred eh, stoletjem ali več in morda bi bilo dobro, da o tem ponovno razmislimo. Hvala še zadnji izmed koordinatorjev, gospod Castaldo, potem pa drugi komentatorji. Grazie, predsednik, grazie anche. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, hvala lepa gospodu De Misturi in uh, Brianu za uh, njuno zelo obsežno predstavitev. Rad bi zastavil predvsem vprašanje veleposlaniku De Misturi. Zanima me uh, vloga Turčije. V tem trenutku uh, Turčija igra vlogo, ki je skoraj da destruktivna in ne, le, in ne konstruktivna. Videli smo uh, Eh, precej problematične izjave Erdogana, ki postavlja pod vprašaj celo mejo. Eh, torej eh, gre za turški vpliv pri osvoboditvi Mosula v Iraku in tako naprej. Gre za faktor nestabilnosti. Kljub temu, da je temu sledilo veliko nasprotovanje, se moramo zavedati tudi negativnega odnosa Turčije do Kurdov. Eh, kaj eh, menite o učinku eh, teh turških posegov v Siriji, tudi po zauzetju Rake? Drugo vprašanje pa se nanaša na Trumpovo zmago na ameriških volitvah kako eh, lahko to spremeni situacijo. Videli smo izjavo, eh, ki eh, ne pušča dvomov o sporazumu z Putinom, o skupnem prizadevanju v Siriji, ko bo Trump prevzel vajati ameriške vlade ali menite, da lahko to pričakujemo že v eh, prehodnem obdobju ali eh, menite, da bo Trump eh, uresničil svoje napovedi. Hvala lepa. Ja, Gospa Lohbiler je še koordinatorka zelenih. Izvolite. Hvala predsedujoča. Hvala za vajni izjavi. Prejšnji teden smo v Evropskem parlamentu sprejeli resolucijo o Siriji in velik del te resolucije je namenjen temu, kako se bo situacija tam razvijala po koncu konflikta. Gospod Misturo, zelo všeč mi je bilo to, kar ste povedali, da je potrebno vključiti civilno družbo v Siriji, pa tudi diasporo, begunce in predvsem ženske. Torej, da bi na tak način lahko prišli do vključujoče vlade v Siriji. V tem postopku eh, politične tranzicije me zanima, ali bi lahko Evropska unija storila več ali pa pristopila na drugačen način. Pa še nekaj, gospod O'Brien je navedel veliko različnih zločinov zopr človeštvo in podobnih eh, grozot, ki so se dogajale v Siriji. Zanima me, ali se bo to torej eh, posredovalo v Narodnem kazenskem sodišču, mislim, ali bi lahko pripravili tribunal, za vojne zločine v Siriji. Morda to ni najbolje eh, razpravljati o tem, ko govorimo ravno o premirju, ampak vseeno. Najlepša hvala. Ja, prosim, da se držite omejenega časa in ne ponavljate tega, kar smo že slišali. Najprej za ELS, eh, gospod Adaktuson. Thank you so much. Uh, thank you. Najlepša hvala, hvala gospod O'Brien in gospod Demisturo za te uvodne izjave, ki so bile zelo zanimive in eh, pomembne. Ni tako, da bi imeli vsak dan švedskega gosta v našem odboru, zato bom eh, tudi sam spregovoril v švedščini. But, uh, uh... Najlepša hvala. Povedali ste, eh, da lahko ISIS premagamo samo, če bomo izgradili vključujočo vlado, ki bo upoštevala različne skupine zastopane v tej državi. Ali lahko tukaj poveste morda še kaj več? Tudi sam sem obiskal uh, Damaskus, oziroma Damask in se tam srečal z predstavniki kristijanov. Torej, ko govorimo z manjšinami v Siriji, nas to lahko malce uh, vznemiri, namreč eh, situacija bi lahko bila težavna. Zanima me torej, kako bi lahko z novo vlado poskrbeli za to, da se bo zaščitilo skupine, ki jih trenutna vlada ščiti. Potem pa drugo vprašanje je vloga Evropske unije. Vsi vemo, da je politika doživela tukaj velik neuspeh. Tudi Evropska unija je bila neuspešna pri posredovanju v Siriji. Zanima me torej, kako vi mislite, da bi lahko Evropska unija prevzela bolj aktivno vlogo v političnem postopku, katerega trenutno vodita predvsem Rusija in drugi akteri. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Valencijano je predsednica našega pododbora za človekove pravice. Izvolite. Hvala lepa. Ja, za začetek bi se vam rada zahvalila za vaše delo in vam čestitala k vsemu, kar ste že dosegli. Kljub temu, da v to vsi vlagamo veliko dela, se to včasih ne odraža na rezultatih, ampak vemo, da upravljate dobro delo. Zanima pa me, kako lahko še vedno govorimo o politični rešitvi, o tem govorimo že več kot eno leto, ko pa na terenu vidimo eh, veliko vojaškega posredovanja, veliko uničenja in tako naprej. Gospod Mistura, res bi me zanimalo, ali lahko bolj podrobno poveste še več o tem. Gospod O'Brien, za, za vas pa imam eh, zelo direktno vprašanje. Kako lahko prenašate to? Kako ste lahko del OZN in se trudite, da bi reševali življenja, potem pa ste soočeni za to situacijo? želite rešiti življenje ljudi, ki jih deloma poznate, po drugi strani pa ste tudi priča temu, da varnosti svet OZN ne sprejema odločitev, ki bi jih moral. Kako lahko torej to združite? Hvala lepa. Gospod eh, Deva, izvolite. Hvala lepa. Ja, eh, kot veste, sem eh, leta 2006 kandidiral za generalnega sekretarja OZN proti banki Munu. Zakaj? Zato, ker sem želel reformo OZN. V zadnjih desetih letih se je OZN samo poslabšala iz leta v leto. Žal mi je, da moram to reči, ampak eh, stvar je v tem, da je ta organizacija postala popolnoma neučinkovita. Ne posveča se zadevam, ki so pomembne. Torej, trenutno je pomembno, da pripravimo reformo OZN ali pa jo zapremo. Namreč eh, EU namenja veliko finančnih sredstev eh, združenim narodom in pogosto jih eh, tudi kontaktiramo ter se z njimi posvetujemo. Sedaj pa se stvari spreminjajo. Naprimer, predsednik Trump, če bo postal predsednik januarja, pravi, da si bo ponovno ogledal celotno situacijo danes tukaj govorimo in razpravljamo o tem, ampak to je bilo tako, kot da govorimo o Hamletu brez eh, danskega princa. Evropska unija ima nekakšno vlogo, NATO tukaj tudi mora posredovati, OZN so onemogočeni. Potem imamo tukaj še Rusijo, ki je pomemben igralec v tej eh, zadevi. Veliko stvari se torej spreminja in premika. In te spremembe so dobra priložnost za nas, da se odločimo, na čigavi strani bomo. Potrebujemo namreč učinkovito rešitev, ki bo v to regijo prinesla mir. V nasprotnem primeru mi pač eh, tukaj posedamo, govorimo o eni katastrofi za drugo, pa nič ne storimo. Ja, podobno kot Evropska unija, tudi OZN trpi za tem, da se jih krivi za stvari, ki bi jih morali storiti drugi. Ja, ampak pod Kofijanom eh, je bil OZN učinkovit, ne pa tudi pod eh, Bankimunom. Res je, ampak eh, tisti, ki delajo znotraj OZN humanitarni pomoči, so res prisotni na terenu in upravljajo odlično delo. Ja, krasno delo upravljajo. Hvala, gospa Šaka, za liberacijo izvolite. Hvala lepa in hvala obema gostoma ter hvala za delo, ki ga opravljate. Zanimivi se mi je zdel komentar eh, gospoda Demisture. Predvsem mi je bilo zanimivo to, da ni govoril o vlogi Evropske unije. O tem bi bilo dobro spregovoriti. Hvala gospodu O'Brienju za njegovo jasnost v eh, prispevku. Namreč eh, tudi jaz sem jezna in me je sram, da smo tako neučinkoviti ob trpljenju sirijskega ljudstva. Priča pa smo tudi temu eh, perverznemu odnosu med režimom Asada in Daješom. Tisti, ki opozarjajo na to, da brez Asada bi bili islamisti bliže, bi morali razmisliti o tem, kakšna je trenutna situacija. bombardiranje bolnišnic, v katerih so otroci, je ena izmed najbolj grozljivih stvari, ki smo jih slišali v zadnji časi. Tisti, ki pravijo, eh, da je nasilje rešitev, so tisti, ki upravljajo največ eh, rešitve nasilja in to je cenično. Res je, potrebujemo več vodstvenih odločitev, poleg tega pa potrebujemo tudi več človečnosti in političnih uh, odločitev. Zanima me, kaj mislite, kakšne tri konkretne korake si želite od Evropske unije, da bi jih mi storili? Hvala. Hvala, gospod Mančeri. Štente. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Tudi jaz bi se rad zahvalil gospodu De Misturi eh, in pa O'Brienu za njeno eh, prisotnost eh, in za opravljeno delo. Eh, počnete vse, kar je v njeni moči. Mislim, eh, da če politika ne bo ustrezna, eh, da se potem ne moremo sklucevati na eh, moralno vest. Evropa je tako rekoč odsotna v tem konfliktu. Razvoj humanitarne pomoči je tesno povezan z geopolitično situacijo in ta geopolitična situacija se je žal uh, radikalno in hitro spremenila. Če si ogledamo um, trenutno situacijo, lahko vidimo, da je akutna situacija v vzhodnem Alepu. Uh, ruska udeležba uh, je pri tem odločilnega pomena. Uh, In uh, tretji vidik, ki ni bil predmet naše uh, razprave, uh, pa je, uh, da se je podpora upornikom zmanjšala. Manj podpore jim namenjajo Turčija, ZDA, pa tudi Saudska Arabija. Turčija zaradi ekspansionistične politike, ZDA zaradi tega, ker ima preveč odprtih front in tako naprej v tej eh, geopolitični eh, situaciji eh, mi ne moremo imeti zgolj kozmetične vloge. Razmišljati moramo o konkretnih rešitvah in mislim, da moramo takšne rešitve načrtovati vnaprej. In eno izmed vprašanj je, kakšna bo končna slika Sirije. Ali je potrebno ohraniti ozemelsko integriteto ali pa uh, ozemeljska celovitost, uh, kot menim jaz, ni najpomembnejša. Kaj pa neoameriška ideja prioritet? Eh, ne vem, kdo bo novi zunani minister, ampak Sirija naj bi bila prioriteta ZDA. Tako je vsaj dejal uh, eh, Mitromni. Uh, eh, videli smo, kakšna je trenutna humanitarna situacija. To je nedopustna. Eh, skupaj se moramo soočiti z humanitarnimi vprašanji v tem novem geopolitičnem okviru. Najlepša hvala. Gospod Kovin Miki. Hvala, gospod Kovin Miki. Imam vprašanje za gospoda Demisturo. Slišal sem eh, govorice iz Washingtona, da se ameriške, ameriški specialci pripravljajo na to, da bi sodelovali z Rusijo glede Sirije. Zanima me, ali veste kaj o tem. Pa še drugi komentar. Ali lahko prosim ponovite to vprašanje? Ja, ja, bom ponovil. Slišal sem govorice iz Washingtona, da se ameriška in eh, ruska tajna služba dogovarjata, da bi nekako eh, prekinili to sodelovanje v Siriji. Pa še nekaj glede humanitarne pomoči. Uh, Če te ne bi bilo, bi se vojna že pred dolgim časom končala. Samo humanitarna pomoč omogoča to, da se vojna nadaljuje. To bi morali dati na voljo v velikih količinah po vojni, ne pa mednju. Hvala lepa. Ana Gomes, izvolite. Lep pozdrav, gospod Denis Turam. Dejali ste, da rešitev za Sirijo potrebuje tudi vključujoče politike za sunite. Zanima me, ali lahko eh, takšne politike pričakujemo od Asada, če ta ostane. Drugo vprašanje je povezano z izvoljenim predsednikom Trumpom. Njegovo eh, sodelovanje z Rusijo je nejasno, pa tudi z Saudsko Arabijo, ki je lahko morda kot vemo, podpirajo danes in tako naprej. Torej, zanima me, kako se bo to, to nasprotovanje uskladilo. Pa še nekaj, tudi jaz sem zelo jezna in eh, srame glede te situacije. Hvala gospodu O'Brienu za poročilo o grozotah, ki smo jim bili priča glede humanitarne situacije tam. Mislim, da tukaj še ne počnemo dovolj. gre za uh, moralno in politično vodstvo, ki ga potrebujemo. Moje vprašanje pa je, kaj vi potrebujete od Evrope, kaj lahko Evropa še naredi za to, da bi se vojna zaključila in da bi se pripravili na mir. Hvala. Zdaj pa še gospod Freund. Najlepša hvala ne bi komentiral, rad bi se pa obema gostoma zahvalil za odlično delo, ki ga opravljata. Pripravil sem eh, polovico vprašanja, namreč eh, drugi so že zastavili vprašanja, ki sem jih želel vprašati sam. Ana sedaj pa prej tudi gospod Adaktus, sem sta vprašala, kaj lahko stori Evropska unija. Ostalo mi je pa še, kot rečeno, pol vprašanja kakršno koli že bo rešitev, ki si jo želimo, za katero se zauzemamo, bo po mojem predsednik Asad še vedno ostal na oblasti. To je skoraj očitno. Ampak do pred približno letom, ni ali letom in pol, smo razmišljali o tem, ali lahko ohranimo eh, stik z Asadom ali ne. Mnogo držav je reklo, da ne, da mora Asad odstopiti, ampak sedaj izgleda, da bo ostal na oblasti. Zanima me, kako to vpliva na naša pogajanja glede vključujoče vlade, ki jo, eh, kot jo vi imenujete. Hvala. Ja, hvala lepa. Še jaz imam eno vprašanje. Zdi se, da bo Alepo padel v naslednjih urah pravkar berem poročila iz medijev in to postaja vse bolj očitno. Tam je veliko ljudi in zanima me, kaj se bo z njimi zgodilo, ali bodo imeli varno eh, pot iz Alepa, ali jih bodo sprejeli delavci OZN, ali bodo padli pod eh, sadov režim. Ne vem, kaj se bo zgodilo z temi osebami. Te ljudi bi morali privesti na varno, gre za družine in otroke. Torej, zanima me, kaj se bo torej tam zgodilo, ali pa je to v rokah Rusije in Sirije. Ne vem, kdo bi začel, gospod O'Brien, morda vi, potem pa bo zaključil eh, gospod Demisturo, namreč eh, za vas eh, je bilo verjetno ključno vprašanje, ki nas zanima. Hvala lepa. In hvala lepa za te pomisleke ter za solidarnost, ki ste jo izrekli do oseb v Siriji. Ja, njihovo trpljenje se vrleče in to razvlečenost je značilnost konfliktov po svetu. Kar 80 odstotkov ljudi, ki potrebujejo našo podporo, eh, jo potrebujejo zaradi človeških konfliktov. Konflikt v Siriji pa je gotovo najbolj krut in eh, obsežen. Ampak tudi Jemen in eh, Južni Sudan sta zelo podobna konflikta in tudi potrebujete našo pomoč. Osredotočil bi se na vprašanja, ki so povezane z humanitarno pomočjo, kompleksna vprašanja pa bom prepustil gospodu Demisturi. Specifično ste me vprašali, kolega je omenil, da naj podvojimo naše napore glede podpore Libanonu. Glede na to, da ima Libanon sedaj novo vlado, lahko imamo boljšo povezavo z instrumenti, boljši način imamo, da nudimo pomoč ljudem v Libanonu in okrepimo eh, upravljanje tam. Ena tretjina ljudi v Libanonu so osebe, eh, ki so premeščene in prav zato potrebujejo našo pomoč. imamo program za Libanon, ki je bil dobro pripravljen in ga pri, izvajamo že dal časa. Eh, naziv, ki ga imam, je, da sem koordinator za nujno pomoč in to pomeni, da posredujem eh, z, med delom na terenu in eh, stalnem odboru za nujno pomoč. Ta vključuje različne programe in sklade, pa tudi različne akterje v tem ekosistemu nujne pomoči. Svetovna banka, različni opazovalci, različni akteri so tukaj. Ko govorimo o Siriji, seveda obravnavamo tudi sosedske države v tej regiji. Veliki ziv je, kako prinesti dovolj finančnih sredstev za naslednje leto, ampak že razmišljamo o naslednjih treh letih. Torej, eh, mi imamo program, ki eh, se imenuje RRP, ki govori o razvoju humanitarne pomoči in eh, mi dejansko poskušamo vključiti v ta program ukrepe, ki bi ljudje, ljudi podprli ne le pri preživetju, ampak pri tem, da se razvijajo. To smo dosegli na svetovnem humanitarnem vrhu ki je potekal letos prvič v celotni zgodovini OZN. Financiranje tega programa RRP je trenutno približno 50 odstotno, torej do konca letošnjega leta bo večina naših programov v najboljšem primeru imela polovico zagotovljenih finančnih sredstev. Ko sem prevzel to vlogo pred 18 meseci, sem se resnično osredotočil na to, kako, kaj počnemo z finančnimi sredstvi. Kljub temu, da počnemo in opravljamo pomembno, nujno humanitarno pomoč, ni tako, da smo upravičeni kar neposredno do javnega denarja. Ne, pripraviti moramo projekte, da nam bodo vlade namenile davkoplačevalski denar. Imamo pa tudi nalogo eh, in obvezo, do teh javnih inštitucij, da bodo naši programi res vredni vaših naložb. V programu RRP imamo težave pri pridobivanju finančnih sredstev. Torej, eh, kar se tiče 45 odstotkov teh finančnih sredstev, gre za projekte, ki so nujni, ki bodo res pomagali in podprli ljudi, da ti preživijo in da začnejo tudi živeti. Gre torej za ta eh, načrt, potem imamo pa še načrt za humanitarno odzivanje, ki je 35 odstotno podprt. Govore torej o 4,5 milijarda dolarjev, ki smo jih prosili, pa sedaj imamo polovico tega denarja. Gospa Šake je prosila tudi za tri korake, ki bi si jih želeli eden izmed teh treh eh, korakov je gotovo to, da nam namenite več finančnih sredstev. Ampak eh, to naj ne bo moj edini poziv. Gospod Tenok je zastavil vprašanje, lepo vas je spet videti. Kar se tiče območja brez preletov, ja. Podobno vprašanje je nekdo zastavil včeraj v eh, britanskem parlamentu kot humanitarci in kot eh, OZN si želimo upoštevati vse možnosti, da bi pomagali ljudem, ki trpijo. Ampak, ko govorimo o močih brez preletov, moramo upoštevati naslednje stvari. Tisti, ki to zagovarjajo, se zavedajo tega, kako težko in nevarno je ustvariti takšno območje brez preletov. Poleg tega pa je to tudi potrebno razumeti, da je zelo, zelo drago doseči ljudi. Imamo eh, območja, ki so obkoljena, tam živi 100 tisoč ljudi in eh, letalske sile iz 4 eh, tisoč metrov višine na njih spuščajo pomoč, humanitarno pomoč, prehrano in tako naprej če bi danes imel eh, orožje, ki ga lahko uporabi, bi jih sestrelil, zato morajo leteti tako visoko, torej na 4000 metrih jih ne dosežejo in od tam potem spuščajo humanitarno pomoč. Torej, potrebujemo veliko denarja, veliko ja, zagotovil tukaj veliko letal, zato da eh, zagotovimo varnost takšnega območja brez preletov. Namreč ljudje se potem preselijo v to območje in so zelo, zelo ranljivi. Prav zato moramo biti previdni pri takšnih predlogih. Kakorkoli že, šest tednov moramo eh, za preleti dostavljati pomoč, če želimo nadomestiti eno en humanitarni konvoj, ki se v eh, tovornjakih, naprimer, pripelje v mesto. Prav zato je tako pomembno, da dobro razmislimo o tej možnosti. Kar se tiče vojnih zločinov, opozarjamo na njih tudi eh, generalni sekretar, govori o njih gospod Demisturo, govori o njih v OZN eh, kolektivno v imenu 180 držav članic sporočamo, ko prihaja do takšnih dogodkov in obsojamo eh, vojne zločine. Zbiramo tudi dokaze, ampak kot veste, je v času konflikta težko začeti z sodnim postopkom. To se dogaja potem po eh, konfliktu. Ampak bodite pripričani, da zbiramo dokaze in bomo to tudi, eh, temu tudi sledili, če ne drugega zaradi 20 tovrnjakov, ki smo jih izgubili. če takšen postopek ne bo organiziran znotraj OZN, bo to morda eh, nesmiselno, če bi humanitarni koridor, koridor organizirali kakorkoli drugače, bi lahko bil nevaren. Ljudem moramo dati namreč možnost varnega prehoda, samo v primeru, če smo res eh, gotovi, da bodo ljudje šli potem na varno. Ljudje imajo namreč pravico, da gredo kam si želijo in eh, ni prav, da bi jih proti njihovi volji umestili v nekakšna taborišča. Kar se tiče Mosula v Iraku, tam bomo imeli neodvisni pregled. UNHCR to zelo dobro opravi in bolje je, da to storijo oni, kot pa ena izmed strani konflikta, ki so lahko subjektivni pri tem. Še nekaj kratkih odgovorov. Eh, moj bivši kolega je spregovoril o vlogi OZN in eh, ali si to ne nasprotuje. Torej, za vsem spoštovanjem nisem. Uh, namenil svoje celotne karijere nečemu, kar bi bilo nesmiselno. Sam občudujem OZN, kar se tiče možnosti, da najdemo skupne rešitve, ki niso samo na najnižjem skupnem imenovalcu, kot bi lahko pričakovali, da se odločitve skup, od, sprejemajo v tako veliki organizaciji. Res je, mi imamo lastna pravila in podobno kot vaša inštitucija, smo tudi mi včasih pripravili dodatne probleme, ko smo želeli odpraviti druge. Res je, več je birokracije in eh, sam nisem odraščal kot birokrat in zaradi tega me to tudi moti. Težko eh, se soočam s tem. Ampak sam sem se odločil za fundamentalni strukturni pregled eh, mojega dela. Trenutno pregledujemo finančne možnosti. To ni nekaj normalnega v javnih ustanovah, ki ljudje ne pričakujejo, da se jim bo oduzelo eh, finančna sredstva. Ampak to je pogosto primer v mojem pregledu proračuna za naslednje leto. Ampak eh, žal je humanitarnih potreb vse več in več. V 18 mesecih, odkar sem prevzel ta položaj, se je humanitarna pomoč eh, povečala iz nekaj 10 eh, milijonov na 130 milijonov ljudi. Torej, potrebujemo eh, veliko več denarja. Iz 15 milijard se je, so se finančna sredstva povišala na 22 milijard evrov, ki jih potrebujemo. Zakaj? Zato, ker se konflikti ne rešujejo. prej smo se srečevali predvsem z katastrofami, ki se jih je potem potre, bilo potrebno rešiti, sedaj pa govorimo o konfliktih, ki trajajo in trajajo. Kakorkoli že, mi želimo, da bi bili naši projekti uspešni in rentabilni, tako da bomo poskušali eh, prositi za čim več finančnih sredstev. Poleg tega pa si želimo tudi, da bi bili vi bolj glasni pri obsojanju teh konfliktov. Upamo na vašo pomoč, na vaš eh, vpliv pri tem, da nam pomagate z dostopom do teh območij, pa tudi z eh, dostopom do eh, humanitarne pomoči. Poslanec, ki je omenil, da je humanitarna pomoč razlog za to, da se ta konflikt podaljšuje, ampak odgovoril bi vam tako. Nikoli ni prepozno, da rešimo človekovo življenje. Pika. In eh, glede na to, da prav v teh trenutkih se lahko morda zgodi, da bo lepo padel, bo veliko ljudi zapuščalo mesto. Mnogi bodo morda šli v zahod, zahodni del Alepa, območje, ki je trenutno pod nadzorom sirske vlade mi bomo prisotni, kolikor je mogoče, tako da bomo poskrbeli za te ljudi, ampak trenutno je situacija zelo kaotična, tako da ni eh, jamstva tukaj. Vojna je pač velik kaos in mi bomo poskušali po najboljših močih. Hvala. Najlepša hvala, ja, malo imamo dodatnega časa, tako da lahko gospod Demisturo odgovori na vprašanje. Izvolite, gospod Demisturo. Približno deset minut največ imate. Prav, bom poskušal čim bolj telegrafsko odgovoriti. Prvič, eh, vprašanje kredibilnosti Ruši, Rusije je bilo pogosto vprašanje. Ne bi govoril o tem, ali so kredibilni ali ne, govoril bi o njihovih interesih. Izhajam iz predpostavke, da je rusko vojaško posredovanje pomenilo, da so se oni vključili v konflikt v Siriji. To pomeni, da oni imajo eh, interes, da se konflikt tudi zaključi. Drugič, eh, tukaj eh, lahko govorim iz naš, mojih pogovorov z njimi, vem, da Rusi želijo eh, zaključek tega. Veste, kakšne, je, kakšne so izkušnje ZDA v Iraku, naprimer. Namreč v nekem trenutku potrebujejo strategijo za izhod. Vprašanje je, ali je to smiselno, da bi bila neka država, naprimer Rusija, eh, v Siriji naslednjih 20 let, ko se tukaj dogajajo manjše gvarile in zaradi tega je onemogočen poslovanje z naprimer Saudsko Arabijo, Kuwaitom in podobnimi državami. Tudi v Rusiji je kar nekaj muslimanov, sunitov. In eh, zato je vprašanje, kdo bo obnavljal Sirijo s katerimi finančnimi sredstvi. Prav zato vam lahko povem, da si Rusi ne želijo obtečati v Siriji, želijo si stabilne rešitve, želijo si politične rešitve, ki bi lahko mogoče temeljila na edini stabilni rešitvi, ki je možna in to je vključujoča vlada. Torej vlada, ki vključuje tudi nasprotno stran. To pa temelji na resoluciji 2254. Če bo še več vojaškega posredovanja, potem bomo gotovo prišli nekož do točke, ko se bomo odločili, da je vojne konec, eh, ampak da je to samo pirova zmaga. Namreč eh, potem bo potrebno državo rekonstruirati, prinesti stabilnost v to državo, zaščititi meje, tako da ne bo potem se ustvaril nov daješ. In kaj potem? Kar se tiče eh, ruskih obveščevalnih. Eh, sil tukaj ne bi komentiral, sem pa prepričan, da so Rusi pametni pri njihovem pristopu in da si ne želijo, da bi bila v njihovi pristojnosti nekakšna uničena Sirija. Videli bomo, kako bo s tem. Kar se tiče vprašanja glede bekuncev eh, in podpore Libanonu. Sam sem bil pet let v Libanonu in resnično lahko um, povem, da pri njih počnejo veliko in pomembno delo. Sprejeli so ogromno beguncev in uh, tudi pri njih je prišlo do napetosti zaradi tega povečanega števila beguncev, zato potrebujemo več podpore za njih. Ali je politična rešitev še vedno mogoča? skupno. Eh, lahko rečete, da samo sanjamo o tem, glede na to, da trenutno poteka vojaška rešitev, ampak to ni res. Trenutno je prišlo do pospeševanja vojaških posredovanj, ampak vojaška rešitev ne bo kredibilna in ne bo stabilna, če ne bo z njo prišla tudi politična rešitev. Torej, predpostavljam, da se bomo morali vsi aktivno zavzeti za to, da o čemer govorimo, namreč, da se začne izvajanje resolucije 2254 tudi v primeru, da bo Alepo padel. Zakaj? Zato, ker bomo v naslednjih petih, šestih letih eh, v nasprotnem primeru priča gverilskim bojevanjem, česar si Sirija ne zasluži. Še vedno bo veliko problemov v tej državi. Torej, prav takrat upamo in pričakujemo, da bo Rusija povedala gospodu Asadu, da je sedaj čas za pogajanja. Tega namreč eh, še ni storil. Ko so oni prišli v Sirijo, so rekli, da ne bodo nič spreminjali, razen da bodo vnesli in eh, da bodo upeljali vlado narodne enotnosti. Kaj to pomeni? Ali to pomeni, da bodo pač eh, imenovali enega ministra za kulturo ali pa bodo res delili pristojnosti in moč? Združeni za mir, to ste rekli, to ni eh, samo želja, to se je že zgodilo v preteklosti, ampak varnostni svet pač je takšen, kot je. V preteklosti so pripravili dve eh, soglasni reši, resoluciji, kot naprimer 2254 in to pomeni, da še obstaja možnost, da, še, da še nič ni dokončno. Vprašanje Sirije ne sme postati sekundarnega pomena, to moramo zagotoviti. Glede politik gospoda Trumpa tukaj eh, ne morem povedati več, mislim, da je sam. povedal, začasna, kakšno so njegova začasna mnenja o zunanjih politikah. Ampak smiselno bi bilo, da se o tem pogovorimo z njegovo ekipo, ko bo ekipo sestavil. Zagotoviti moramo, da mu lahko pomagamo pri eh, oblikovanju mnenja, da se seveda lahko bojujemo skupaj z Rusijo proti Daješu. Zakaj? Zato, ker je potrebno premagati daješ. To lahko storimo samo, če bomo politično vključujoči. Drugače ne bo šlo. Ampak eh, videli bomo, kakšna bo njegova analiza situacije. Ali bo eh, Sirija lahko preživela kot eh, enotna država ali pa bo preveč razrobljena? No, kot veste, sem bil posebni, posebni odposlanec tako v Iraku, kot tudi v Afganistanu takrat, ko je bila tam situacija zelo podobna kot sedaj v Siriji. In spomnim se, da so takrat eh, govorili o vprašanju, ali ne bi bilo bolje, da se eh, državo loči na dva dela ali kaj podobnega. V Iraku imate na severu, naprimer, kurde, potem v osrednjem delu imate sunite in abare, pa še eh, šiitsko območje, ki bi lahko bilo čisto druga država, glede na to, kakšne so razlike med njimi, kako se oblačijo, kako se obnašajo in tako naprej. Ampak na koncu so vsi dejali, da je bolje, da ostanejo v enotni državi. V nasprotnem primeru bi odprli Pandorino skrinjico. Enako v eh, Afganistanu na jugu so paštuni, na severu so druga ljudstva in eh, tukaj so nekateri predlagali možnost, da se državo razdeli, ampak so Afganistanci sami rekli, da si tega ne želijo. Sam verjamem in eh, podpiram to, kar slišim tako od opozicije in od vlade, da mora Sirija ostati ena država. To ne pomeni, da tam ne moremo uvesti decentralizacije na upravni ravni. To se lahko zgodi. Ob koncu tega grozljivega konflikta morajo ugotoviti v Siriji, da so se pač eh, stvari spremenile in da mora biti tudi lokalna uprava drugačna. Ampak razdelitev te države se verjetno ne bo zgodila in tudi upam, da se ne bo zgodila. Tako potem Turčija. Turčija ima 900 km dolgo mejo za Sirijo in v njej je skoraj 3 milijone beguncev. Ne moramo torej ignorirati dejstva, da imajo jasne interese glede dogajanja v Siriji. Njihova prioriteta trenutno je gotovo vprašanje kurdov in neenotnost treh območji ob njihovi meji. To je njihova prioriteta. Ampak naj bom tudi čisto iskren. Brez vključenosti in dejavnosti Turčije, tudi političnih dejavnosti, bi bilo zelo težko pripraviti stabilno rešitev za Sirijo. Potrebujemo jih in zato moramo biti eh, v dobrih odnosih z njimi glede sodelovanja. Naj podam primer teh eh, 75 tisoč ljudi v Alepu, ki jim grozi, da bodo postali begunci, kam bodo šli, če, bodo, če se bo to zgodilo? Verjetno ne na jug, šli bodo na sever proti Turčiji. In Turčiji je v interesu, da se to ne zgodi, tako da moramo tudi to upoštevati. Ali že imamo kakšne sankcije? Ali je prišlo do kakšnih sprememb zaradi izvolitve predsednika Trumpa? Ne, v tem trenutku do 19. januarja je eh, predstavnik ZDA še vedno Barack Obama in eh, John Kerry, ki je zelo aktiven na tem področju in mislim, da bo on dejaven vse do zadnjega dne. Poskušal bo znižati nasilje in najti rešitev za humanitarno pomoč. O tem datumu pa se bomo morali ponovno pogovoriti, ko bomo vedeli, kakšna je ekipa gospoda Trumpa in kakšne so njegove strategije glede sodelovanja z Rusijo. Vloga Evropske unije, tudi to ste omenili. Sam na začetku nisem govoril o tem, namreč želel sem se osredotočiti na OZN. Sam sem eh, malo eh, deloma šved, italijan, in tako naprej. Torej, sem evropejec eh, v celoti. Prv zato si želim, da se Evropska unija vključi in podpira OZN pri naših dejavnostih. In to ste že storili. Prioriteta je gotovo humanitarna pomoč, namreč eh, to je področje, kjer lahko res pomagamo. v tej regiji prisluhnejo Evropski uniji, sploh glede na to, da ne, vejo, ne vedo točno, kakšno je stališče ZDA v tem trenutku. Federica Morgarini poskuša vzpostaviti kontakte, tako da bi bolje razumeli, kakšen je njihov načrt za prihodnost Sirije. In to je zelo koristno. Na tak način podpira naše dejavnosti in jih ne nadomešča. Obstaja pa še eno močno orodje, ki ga Evropska unija ima in sicer eh, rekonstrukcija. Prej sem govoril o Rusiji, ampak vsi v Siriji čakajo na trenutek, ko bo vojna končana. Zanima jih, kdo in kako bo pomagal pri rekonstrukciji. Če bo Evropa uporabila svojo moč, ki jo ima in svoje interese, namreč veliko ceneje je rekonstruirati Sirijo, kot pa sprejeti 10 milijonov beguncev, kar bi se lahko zgodilo. V tem primeru lahko ima Evropska unija velik vpliv. Ampak to morate storiti na pravi način. Torej, da jasno poveste, Evropska unija je pripravljena pomagati v rekonstrukciji Sirije, ampak samo, ko bo prišlo do kredibilne vključujoče enotne vlade v Siriji, drugače pa ne. V nasprotnem primeru pa lahko sami ponovno izgradite svojo državo. Ampak še nekaj o OZNE. Veliko let sem že eh, v OZN, izgubil sem 82 kolegov, 16 eh, sodelavcev in prijateljev ampak res eh, mi ni všeč, da kdorkoli reče, da je OZN nekoristna. Hvala. Se upravičujem, ker sem vas morala prekiniti, ampak eh, tolmači so nam dali 18 dodatnih minut, tako da se moramo zaključiti. Ob 32 minut nadaljujemo z sestankom odbora za zunanje zadeve tukaj. Eh, mi pa se dobimo v dvorani prej. Dobr tek.